il Presidente. Buongiorno. Dober dan, kolegice in kolegi. Eh, kot veste, je um, treba počakati na konec um, konference predsednikov pridn začnemo z glasovanjem. Želim vas obvestiti o tem, da je poslanec Rozario Kročita, ki je nekdanji poslanec v Evropskem parlamentu, poslal predsedstvu prošnjo za obrambo parlamentarne imunitete v okviru pravosodnega postopka pri sodišču v Palermu. V skladu s pravilnikom bo ta prošnja posredovana odboru za pravne zadeve, ki je pristojna za to vprašanje. Sedaj pa bomo začeli.